Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na glasovanja. Po skladu za dnevnem redu sledi glasovanje v enostavljenem postopku o poročilu gospe Satori o podaljšanju veljavnosti sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo. Glasujemo o tem, kdo je za, kdo je proti. Kdo se vzdrži? S tem je to sprejeto. Sedaj pa drugo poročilo gospe Sartori o sporozumu o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ljubsko demokratično republiko Alžirijo. Glasujemo o tem, kdo je za, kdo je proti. Zdržani sprejeto. Sedaj pa poročilo. Prosim. Gospod Lene, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, za našo politično skupino bi rad prosil, da za naslednje glasovanje, uh, poročilo Hefner, da glasujemo poemensko. Bil sem del pogajalske ekipe in me zanima, kdo bo kako glasoval. Okay. Hvala. Ali je kdo proti temu predlogu, ki je bil pravkar podan? Če ni, potem bomo tako postopali. Torej, glasujemo o poročilu Hefner o pošiljanju tajnih podatkov sveta o zadevah, ki niso z področja skupne zunanje in varnostne politike Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi strani Evropskega parlamenta. Kdo je za? oziroma poemensko glasovanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. Čez, hvala lepa. Sedaj pa poročilo Karim. To je 18. poročilo o boljši pripravi zakonodaji, uporaba načel subsidijarnosti in sorazmernosti. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Potem poročilo Kadek. Prosim, če mu je problem. Porter, želi dire... Eh, gospod predsedujoči, sem samo poročevalec in bi povedal nekaj besed. Izvolite. President. Hvala, gospod predsedujoči. Ne, naj vas ne skrbi, prišli boste na svoje letala in na svoje vlake. E, glasovali boste o mojem poročilu o Eh, strategijah kohezijske politike za območje Atlantika in to je zelo pomembno. In eh, tu gre za vzpostavitev načrta za evropsko politiko, za okrepitev politike za območje Atlantika, zato da tudi pripomoremo k razmahu naših industrij na tem eh, področju. Zahvaljujoč vaši mobilizaciji smo resnično pripravili pravi Marshallov plan za Atlantiko in Evropa mora pokazati pripravljenost pripravljenost, da se pripravi na obdobje rasti jutri. Hvala lepa, dragi kolegi. Hvala, gospode poročevalcu. Sedaj bomo glasovali o tem poročilu v zvezi z eh, kohezijsko strategijo za polit, polit, kohezijsko politiko EU za območje Atlantika, kdo je za, proti, sprejeto. Sedaj pa poročilo gospoda Davida Martina o izločitvi držav seznama držav upravičenih do trgovinskih preferencijalov. Nekaj predlogov sprememb imamo in bomo začeli s predlogom spremembe številka 5 in sicer poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, prehajamo na predloge spremem podbora 1 do 3. Kdo je za? Kdo je proti? Sprijeto. Sedaj pa predlog spremembe 6, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri odbora. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj bomo glasovali o tako spremenjenem ne resoluciji. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? To moramo pa preveriti. Torej, elektronsko. Konec glasovanja. predlog je bil sprejet z vsemi spremembami. Sedaj pa zakonodajna resolucija poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Sedaj pa sporočilo gospod Karinš. Medvladni sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije. Začeli bomo z predlogom spremembe ena odbora. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe štiri socialnih demokratov. Kdo je za? Ljudje proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena za pet odbora. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Bomo preverili, če želite. abstimmung ist geschlossen konec glasovanja angenommen sprejeto sedaj pa pre, eh, predlog spremembe štiri odbora kdo je za kdo je proti vzdržani sprejeto s tem predlog spremembe pet postane brezpredmeten deveti člen predlog eh, odbora kdo je za Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 2 postane brezpredmeten. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Predlog eh, odboja za? Proti? Sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o tako spremenjeni resoluciji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Sedaj pa predlog zakonodajne resolucije z poimenskim glasovanjem. Ja, abstimum izkaže. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Karins. Sedaj pa poročilo gospe Garcije Perez o schemah kakovosti kmetijskih proizvodov. Poročevalka želi besedo, izvolite. Gracias, Hvala, gospod predsedujoči. Le na kratko bi opomnila, da pri spremembi 103 od zelenih se sicer vsebinsko strinjam s tem, vendar pa predlagam, da glasujemo proti, ker je to v nasprotju z dogovorom svetom. Hvala za vaše opozorilo. Sedaj bomo začeli glasovati. Predlog spremembe 104. Kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Tako drugi sklop odpade. Sedaj pa omenjen predlog spremembe 103 po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Sedaj pa. Glasujemo o tako spremenjenem predlogu. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. In sedaj zakonodajni predlog. Glasuj, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke, gospa poročevalka. Sedaj pa poročilo gospe Okuni, Evropski skladi za socialno podjetništvo. Dva predloga sprememb imam tu. Prvi predlog sprememb oziroma predlog spremembe dve. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržanim? Sprejeto. S tem postane predlog spremembe dve brezpredmeten. Tako bomo glasovali o tako spremenjenem predlogu, kdo je za, kdo je proti. Prijeto. Sedaj pa bomo glasovali o zakonodajni resoluciji, kdo je za, po imensko bomo glasovali. Poročevalec, poročevalka, želi besedo. Monsieur le président, chers collègues. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, v skladno z 57. členom eh, bi predlagala, da odložimo dokončno glasovanje zakonodajne resolucije. Ponovno se bomo pogajali s svetom. Hvala lepa. Danke, Hvala lepa. Glasovali bomo o tem predlogu poročevalke. Kdo je za to, ta odlog? Kdo je proti? Zdržani? tem je predlog poročevalke sprijet. Gospod Lambert, prosim. Pravkar smo prišli do vašega poročila. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, smo v, sva v isti situaciji z gospod Okunin. Rad bi vas opozoril, da gre za zelo poseben primer, kajti po uspešno zaključenem trialogu po sporazumu, ki smo ga javno objavili, pa predsedništvo, eh, predsedstvo parlamenta, svet in pa komisija se je svet odločil, da bo ponovno začel pogajanja. Torej, danes bomo glasovali o besedilo, kot smo ga izposlovali z svetom in pozivamo svet, da sprejme to, kot smo se dogovorili konec junija. kajti še vedno sicer bomo dali možnost, da o tem razpravljamo, ampak smo razpravljamo, torej tudi jaz predlagam, da sicer odložimo končno glasovanje, ampak bomo ustrajali pri našem stališču. Svet bi nam reč rad preprečil, da eh, res um, se borimo proti davčnim oazam. To pa je sramotno. Hvala. Gerhard ja, Lamperts. Hvala, gospod Lamberts. Glasovali bomo o vašem predlogu, preden bomo prišli na zakonodajno uh, glasova, oziroma glasovanje o zakonodajnem predlogu. Sedaj bomo glasovali o predlogu spremembe 2. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. S tem, prosim, kolega gospod Šljuter. Gospod predsedujoči, rad bi slišal komentarje ciprskega predsedstva. Razumem vaše vprašanje in bi tudi rad eh, z veseljem pozitivno odgovoril na njo, vendar svet pač ni prisoten in zato ne moremo odgovoriti na to vprašanje. S tem bomo glasovali o tako spremenjenem predlogu. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? S tem je predlog kot tak sprejet. Sedaj pa bomo glasovali o predlogu poročevalca, da se odloži končno glasovanje. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Vse dobro pri pogajanjih vam želim. Sedaj pa prihajamo k poročilu gospoda Langeja. Izvajanje dvostranske zaščitne klauzule in stabilacijskega mehanizma za banane iz sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem tu imamo celo vrsto predlogov spremem podbora in glasovali bomo o tem, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 28 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 32, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 33, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 34D, poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 35, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Glasujemo o tako spremenjenem predlogu, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Kolega, prosim. Gospod predsedojoči, drage kolegice in kolege, tudi jaz prosim za um, odlog glasovanja za to, da bomo lahko začeli z trialogom. Glasujemo o tem predlogu, kdo je za, kdo je proti, zdržani sprejeto. Tudi vam veliko sreče pri pogajanjih. Sedaj pa poročilo Jörg Leichtfried izvajanje dvostranske zaščitne klauzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko. Torej, eh, glasujemo o prvem sklopu predlogu spremenj podbora. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto glasujemo o predlogu sprememb 37, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 31, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 32. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 38. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 39. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 40D. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 41. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o tako spremenjenem predlogu. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Gospod poročevalec, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Cenjene kolegice in kolegi, smo v isti situaciji kot pri Kolumbiji in Peruju in zato tudi jaz eh, prosim, če končno glasovanje danes ne bi potekalo in da počakamo do konca pogajanj za svetom in s komisijo. Hvala lepa. Glasujemo o predlogu poročevalca, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Veliko uspeha pri pogajanjih. Sedaj pa poročilo gospe Geringer de Ödenberg o dovoljenju uporabe osirotelih del. Glasujemo o predlogu spremembe 62 odbora. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. S tem eh, postanejo ostali predlogi spremembe 62. Um, brezpredmetni in glasujemo o tako spremenjenem predlogu, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. In še zakonodajno glasovanje, kdo je za in sicer poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, čestitke. Sedaj pa poročilo Moreira. Nujni avtonomni trgovinski preferencijali za Pakistan. Glasujemo o predlogu spremembe 47. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprijeto. Sedaj pa tako spremenjeno poročilo. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je vzdržan? Sprejeto. Sedaj pa zakonodajno resolucija, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Sedaj pa glasovanje o šestih predlogih resolucij v zvezi z razmerami v Siriji. Gospod Kolbendit ima besedo. Dragi kolegi, imam predlog ustnega, ust, eh, ustni predlog za spremembo in nanaša se na drugi odstavek. Eh, in sicer eh, se nanaša na begunce in eh, iskalce azila. In želel bi, da tu dodamo and its member states in države članice, da sprejmeje ustrezne tudi, želim dodati, humanitarne ukrepe v primeru iskalcev azila in beguncev, uh, v eh, smeri držav članic. Gre eh, za nekaj enostavnega in mislim, da mi lahko sledijo eh, vsi, tako tisti, ki ne verujejo, kot kristjani. Ima kdo kakšen ogovor proti temu predlogu spremembe, gospod Salafranka? Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi podal izjavo v zvezi z predlogom spremembe zelenih. Moja politična skupina se običajno drži dožnosti, ki jih podpišemo o pogajalski mizi in med pogajanji je bilo jasno rečeno, da bo Evropska unija sprejela primerne um, ukrepe. Sem sodijo tudi humanitarni ukrepi in uh, o tem smo pred kratkim razpravljali tudi z baronico Eštonovo. Zato se mi zdi to, ta dodatek uh, nepotreben in zato smo proti temu. Vseeno moram vprašati, ali je 40 ljudi, ki je proti temu, da se sprejme ta predlog. No, to številko smo dosegli, torej lahko rečemo, da ne moremo sprijeti predlagane spremembe. Sedaj pa predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe dve. Za? Proti? Zavrnjeno. S tem glasujemo o resoluciji. Kdo je za? proti zdržani. Resolucija o Siriji je sprejeta. Sedaj pa bomo glasovali o šestih predlogih resolucijah o politični uporabi sodstva v Rusiji. Tu nimam nobenih predlogov sprememb, torej bomo kar glasovali o resoluciji kot taki, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani? S tem je resolucija sprejeta. In sedaj še glasovanje o predlogu za Evropsko bančno unijo. To smo predstavitev slišali včeraj. Glasujemo o um, uvodni določbi C, tu imamo glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. No, bilo je zelo jasno. Sedaj pa vodna izjava E. Dobro, če na vsak način želite, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. V zvezi z vodno izjavo E. Moramo tudi glasovati v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržanim, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržanim, sprejeto. S tem glasujemo o tako spremenjenem predlogu, kdo je za. Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Gospe in gospodje, s tem smo zaključili glasovanje. Takoj bomo začeli z obrazložitvami glasov, zato vas prosim, da tisti, ki ne boste podali obrazložitve glasov, da čim hitreje zapustite dvorano